delno zasedanje je sedaj prekinjeno. Želim vam varno pot domov in osvežujoč poletni počitek. Veselim se že, da se bomo jeseni spet zbrali polni energije. Hvala.